potem smatramo, da smo zapisnik sprejeli. Prva točka dnevnega reda je ura za vprašanja predsedniku Evropske komisije, ki ga želim pozdraviti med nami, gospoda Manuela Baroza. Eh, te sestanke, te ure za vprašanje imamo vsak mesec. Vemo, kakšna so uh, pravila, ena minuta za zastavljeno vprašanje, ena minuta za odgovor in potrebi dodatnih 30 eh, sekund za dodatni odgovor, če kdorkoli eh, od predsednikov to zahteva. Evropska ljudska stranka, gospod eh, Janez Kasolides ima besedo. Hvala, gospod predsednik, gospod Barozo, v imenu predsednika Dola želim zastaviti naslednje vprašanje. Skupina EPP si želi vedeti, kaj vi mislite o obstoječih prezadevanjih, da bi se nadaljevala neposredna pogajanja za reševitev palestinskega vprašanja. Združeni države Amerike so se zelo potrudili, da bi prepričali eh, Izrael za podaljšanje moratorija eh, pri eh, naselbinah na Zahodnem bregu, ker verjetno ne vodijo nikamor. Eh, kakšne so mnenje, da bi posamezno ali skupaj z kvartetom zadaljevali z pogajanja? Glede na to, kar se sedaj dogaja, kako naj beremo ponovitve pripravljenosti Evropske unije, da prizna neodvisno palestinsko državo, ko bo to ustrezno. Kakšna je ocena uh, situacije spoštovanja človekovih pravic in humanitarne situacije? Po eh, na, juniju 2010, eh, po zaprtju prehodov in prizadevanj za osvoboditev. Najlepše hvala. Izvolite. Hvala, gospod Kasulidis. Kot vemo, Evropska unija eh, resno se zauzema za nadaljevanje neposrednih pogajanj. Eh, včeraj smo jasno povedali, kakšno je naše stališče in obžalovali, da Izrael eh, ni pripravljen na to, kar zahteva Evropska unija kvartet in drugi. Eh, zelo mi je žal, da je, so nastale take razmere, ampak dve državi nistale v interesu eh, Palestine in mednarodne skupnosti, ampak v interesu Izraela samega. Pogajanja, eh, o katerih smo se dogovorili včeraj v okviru kvarteta in ZDA, bodo kmalo vključila kolegico Eštanovo. Evropska unija podpira mirovni pot, proces in uh, vključitev v regijo in mislim, da kvartet v tesnim sodelovanjem zda lahko veliko prispeva in tudi uh, naša predstavnica Eštonova bo tja potovala ta teden. Potrebujemo nov pristop in uh, nov zagon in Prepričan sem, da bomo našli rešiti skupaj za ZDA. Najlepše hvala. Dodatno vprašanje, če želite, izvolite. Rad bi še enkrat vprašal glede humanitarne situacije eh, v območju Gaze po uh, odprtju uh, meja in to, kar se dogaja z gospodom Želačelidom. Situacija uh, v Gazi je taka, da potrebujemo gospodarski razvoj, vendar pa politika se ne spreminja, kot je to zahtevala Evropska unija v zadnjih mesecih. Zato smo prejšnji eh, ponedeljek se dogovorili. Eh, kaj je treba narediti ta, na to temo in tudi z premijem Fajadom smo se o tem pogovarjali. Evropska unija je velik, pomemben eh, de, ka, delež v razvoju eh, palestinske države. Gospod Šulc. Najlepša hvala, predsednik Barozo. Četrtek in petek bo zasedal Evropski svet. Hotev bi vas vprašati prvič, ali ste mnenja, da uvedba tako imenovanih obveznic, evroobveznic, prispeva k Eh, stabilizacija evra. Drugič, ali ste mnenja gospe eh, zvezdne kanclerke Merklave, da te obveznice niso potrebne. Tretjič, kaj nameravate narediti? Če ste drugega mnenja kot gospa Merkel, se pravi, da se zauzemate za euroaveznice in kaj mislite narediti v četrtek s svetom. In četrtič, ali se strinjate s eh, predsednikom Junkerjem eh, in ga podpirate. In petič, ali boste parlament neposredno potem v primeru, da ne bo prišlo do teh euroaveznic, eh, spregovorili in mogoče ob, eh, povedali, kako se boste odzvali na nesprejetje tega predloga. Hvala lepa. To je zanimiva ideja. Komisija o tem že razmišljala leta 2008 v eh, dokumentu EMU do leta 2012. Vendar pa smo vmes zaradi krize vzpostavili e MFS in e FSS in ta inštrumenta še daleč nista izčrpana. Če bo potrebna, se jih lahko izboljša in prilagodi veliko hitreje, kot da se uporabi katerakoli druga alternativa. Ta trenutek si moramo zastaviti vprašanje, ali se z krizo najbolje soočamo z konsensualnimi instrumenti ali z odpiranjem novih razprav, kjer še ni konsenza in ker je vaše vprašanje tako, da namiguje, da res ni nobenega konsensa glede eh, predlogov, ki jih je pred kratkim podal gospod Juncker. Torej, danes je popolnoma jasno, koncentrirati se moramo na tisto, kar lahko zgradi konsensus v evroobmočju kajti to uh, mora dobro vplivati na percepcijo trga v evroobmočju. Uh, osredotočimo se ne na evro obveznice v priho uh, prihodnosti, ampak na tisto, kar lahko naredimo sedaj in odločno. Naslednje dodatno vprašanje, izvolite. Vi ste zelo diplomatsko odgovorili, Barozo, ampak tega ne bom požaril. Hočem bolj natančen odgovor. Gospod uh, pred. Predsednik vlade Juncker je v svoji funkciji kot predsedujoči Evroskupine najavil, da bo se zavzel v Evropskem svetu eh, za uvedbo evroobveznic. Ali ga boste podprli in ali boste skušali prepričati gospod Merkel in gospoda Sarkozija, da se temu pridruži, ali pa jim boste rekli, mi tega ne bomo naredili, zato ker sta dva proti, bomo mi to opustili. Hvala. Zelo odkrit bom. Ne verjamem, da bi v tem trenutku imeli kakršno koli možnost, da se dogovorimo glede evroobveznic. Obstaja eh, zadržanost pri mnogih državah članicah do tega predloga in zaradi tega mislim, da bi se morali osredotočati na tista področja, kjer lahko dosežemo največji konsens z obstoječimi inštrumenti. Gospod Šulc, zelo jasno sem vam povedal, da se mi ta ideja zdi zelo zanimiva, privlača, tudi komisija je dala mnogo predlogov pred mano. Uh, pod mojimi predhodniki, ki jih zelo ocenim, ampak v tem trenutku ni nobenega, nobene možnosti, da prijemo do tega dogovora. Najlepše hvala, gospod Verhofstadt. Imam specifično vprašanje. Hotel bi pa reči, gospod uh, Barozo, vi imate pravico do inicijative v komisiji. Vi lahko to naredite in to je bilo vprašanje gospoda Šolca. Ampak naj bo, ne boste izrabili te pre, prerogativa, ki ga imate in to je problem. Imam pa konkretno vprašanje glede razrešnice za leto 2002. Imamo uh, izjavo, uh, ki. ki pravi, da za 38 od 97 programov generalni direktorat nima uh, dosledne zagotovitve o regularnosti glede eh, izplačil iz leto 2009, eh, ki so iz, podana. Sedaj se vpraš, postavlja vprašanje, kdo lahko da to smiselno zagotovitev in v izjavi se naprej govori, da za 41 ostalih programov se ugotavlja ogromno eh, nepravilnosti še pred kakršnim koli izplačilom. Zato vas sprašujem naslednje predvidevam, da boste za to izjavo prevzeli um, politično odgovornost. Zanima me, kaj boste naredili na tem področju v odnosu do držav članic. Najlepše hvala. Uh, hvala lepa, gospod eh, Horštaft, ker ste vi komentirali. Naj rečem, da je komisija že izrabila svojo pravico do uh, zakonodajne pobude. Skupaj z gospodom uh, eh, Rojenom sva podala predlog za kolektivne garancije, ki so ga enostavno vse države članice zavrnile in sedaj bi lahko eh, skupaj prišli na dan z novim predlogom, vendar pa ni odgovorno v tem hipu, po mojem mnenju, da podragamo, predlagamo eh, formalne predloge ki bodo le nadalje razklale Evropsko unijo. Komisija pa je podala predloge, bile so dani na mizo in bili so zavrnjeni. To je resničnost. In pred finančnimi perspektivami uh, smo se že zauzeli, da bomo uh, podali predlog za uh, posebne vrste evroobveznic. Uh, In čeprav sem slišal nekaj negativnih odzivov iz mnogih um, glavnih mest, upam, da bomo to uspeli. Se upravičujem, um, odzval sem se na prejšnji komentar. Mislim pa, da moramo od držav članic zahtevati več. Za nekaterimi izjemami, razen pet ali šestih, države članice ne želijo dati svojo izjavo o um, ustreznosti. In res je, da komisije. Eh, nima vseh inštrumentov, da se lahko vključi, da lahko države članice pravočasno vključi v eh, to, kako se evropska sredstva rabijo na nacionalni ravni. Najlepše hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod predsednik. Eh, kolega Jose Bove. Gospod Baroso, pred enim letom ste mi rekli, da so eh, gensko spremenjeni organizmi pokvarili vaš eh, mandat v vašem prvem mandatu in naj se s tem eh, ukvarjajo države članice. Pred nekaj dnevi so evropski državljani zahtevali za več tisoč podpisi neodvisno raziskavo oziroma oceno gensko spremenjenih organizmov eh, organizmom. Potem je bil predlog zavrnen, predlog eh, komisarja eh, Dalija in tudi svet in parlament sta dala negativno mnenje. Potem ste imeli pa še skandal znotraj EFSE. Je, eh, tukaj je šlo za problem, ki ga je dal eh, panel EFSA, se je sama odločila, da bo sprejela nove smernice za ocenjevanje. Sedaj vas sprašujem, ali ste eh, pri, pri, pripravljeni s, sprej, sprej, zadržati uporabo starih pravil, dokler se ne bodo začele izvajati nove ocene. Kajti sedaj bodo nova pravila, na podlagi katerih bodo te ocenevanja potekala. Drugo vprašanje, eh, predsednik prekinja. Ali ste pripravljeni tudi naročiti neodvisno oceno gensko spremenjenih eh, organizmov? Odgovor predsednika komisije kar zadeva to pobudo. Kot veste, ta novi režim še ne velja in seveda zelo pozorno spremljamo vse pobude državljanov v zvezi s tem vprašanjem. In odgovorni komisar je eh, sprejel pobudnike te pobude, čeprav eh, ta pobuda še ni formalno potrjena. Kar pa zadeva vprašanje, ki se postavlja. E, sedaj bomo uporabljali zakonodajo takšna, kot trenutno obstaja. Nimamo boljše alternative, kot je EFSA. To je agencija, ki je bila ustvarjena za to, da oblikuje svoja mnenja in seveda bomo ta mnenja spoštovali. Gre za neodvisno agencijo, ki e, je tudi e, pristojna, strokovno pristojna na tem področju. Zato ne morem reči, da bomo Eh, zadržali uporabo eh, zakonodaje. Nisem zadovoljen s trenutno situacijo v zvezi s gensko spremenjenimi organizmi, zato ker ta situacija ni jasna, ampak so tu pravila, ki jih nameravam spoštovati. Gospod Bove še enkrat. Vaš odgovor. Torej, obstajajo nove smernice, ki jih je EFSA sprejela. Te nove smernice so dosti strožje ali ste pripravljeni reči, da vse nova dovoljenja, ki so bila izdana v zadnjem času, morajo biti ponovno uh, oblikovana upoštevajoč nove smernice. Danes ne moremo sprejeti ocen, ki so bila, uh, bile narejene na podlagi starih pravil. Zato sem vam dal to uh, vprašanje. Ravno tako sem zahteval, da se ponovno sproži uh, ta razprava, ki bi se normalno morala začeti leta 2012. Mislim, da moramo s tem postopkom naprej. Odgovor, kot vedno upoštevamo tudi predloga in pa eh, mnenja neodvisne organizacije, tudi EFSE. In če je predlagala eh, nove smernice, te smernice eh, pozorno spremljamo. Ampak pravni režim odobritve gensko spremenjenih eh, organizmov še ni bil eh, spremenjen. Vendar pa smo pripravljeni razmisliti in analizirati zelo skrbno vse nove smernice, ki bodo sprejete na tem. Da, le. Gospod Mihov Kaminski. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Od 9. aprila Gazprom in pa v okviru eh, Severnega toka postavljata plinovode na severu. Želim vas opozoriti samo na en eh, plinovod, ki je tam postavljen. Zaradi tega plinovoda sedaj večje ladje težko pridejo do enega poljskih pristanišč. In v severni Polski je že tako prisoten problem brezposelnosti. Poljska se je poskušala bilateralno pogovoriti o teh vprašanjih, mislim pa, da gre tu za vprašanje, ki je povezano tudi s konkurenčnostjo. Na nemški strani meje je pristanišče Rostok, eh, ki mu želim vse najboljše, ampak eh, želim, da bi v Evropi obravnavali vsa pristanišča enako, tako da bi bila tudi eh, enako konkurenčna in da tehnični eh, razvoj v eni državi članice ne bi negativno vplivala na drugo državo članico. Zavedam se, da eh, je že obstajal ta strah, da bo prišlo do omejevanja dostopa polskih pristanišč. In eh, V, dovo, v dovoljenju je že bilo zapisano, da se pripravi revidir, revidirana analiza tveganja v zvezi z dostopom do nemških pristanišč. Na, Poljska stran pa naj bi prilagodila obe pristanišči, tako da bi poglobila morsko dno. In sedaj naj bi plinovod bil po, položen v dolžini 20 km. Analiza pa je pripeljala do tega, da je, bil, eh, spre, da je bila spremenjena trasa. Potem je eh, bila, bilo dano končno dovoljenje februarja letos. V skladu z informacijami, ki jih imamo od nemških organov, sta bila ta oba dva ukrepa sprejeta zato, da bi zagotovili neomejen pristop do polskih pristanišč, potem, ko bo uh, plinovod izgrajen. Se opravičujem, odgovor je bil zelo tehničen, ampak to je najboljše, kar imamo. Hvala lepa. Še dodatno vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko krat ste že pokazali, da obravnavate enako vse države članice in resnično upam, da bo tudi moja država obravnavana tako kot druge. Sami ste omenili, da ste svoje informacije dobili od nemške strani in zato bi želel pozvati Evropsko komisijo in Eh, za, čeprav tudi zaupamo nemškim, eh, nemškim strokovnjakom, vendar pa sem za enako obravnavo vseh držav članic. Hvala lepa. Zelo smo občutljivi eh, oziroma zelo se zavedamo občutljivosti tega vprašanja, tako z ekološkega vidika, tako kot z drugih vidikov in bomo to zelo, in bomo to zelo spre, pozorno spremljali. Gospod Lotrbiski, predsednik. Najlepša hvala, gospod Barozo. Vi ste na vprašanje ja, gospoda Šulca odgovorili, da to, kar zadeva evroobveznice, ne bo delovalo. Bilo pa nam je sporočeno, da tudi ne bo nič iz eh, davka na transakcije in zdaj smo v tretjem letu po finančni krizi, zdaj vas pa srešujem. Ali boste se strinjali z povečanjem eh, fo, sklada za reševanje evra? Eh, zagotovo bomo slišali celo vrsto predlogov od vas in drugih, ki pa bodo zavrnjeni. Zdaj pa vas sprašujem, kako drago je to, da zavlačujete, da se ne odločite. Najlepša hvala. Um, Ena stvar. Ena stvar, ki jo moramo povedati evropejcem, je naslednja. Ko se srečujemo in se, se srečujemo, kajti komisija je tudi članica Evropskega sveta. Torej, ko se bomo uh, srečali konec tega tedna, se ne bomo pogovarjali samo med seboj, ne bomo se pogovarjali samo kot politiki, ne bomo se pogovarjali samo z gospodarstvi, ampak se v bistvu obračamo na trge. To so zelo težka vprašanja. Uh, In mislim, da moramo tudi upoštevati tveganja v naših, v naših komentarjih. Nameravam zelo pošteno odgovoriti na vprašanje, ki ga je postavil gospod Čulj. E, videli smo nekaj zelo zanimivih predlogov o evroobvesnicah. Tega predloga ne bi smeli ubiti, ampak jasno je, da v tej fazi ni nobenega konsenza. Zato ne bom. Eh, ustrajajo na nečem, kar je prav gotovo sedaj vprašanje, kjer se mnenja ločujejo. Vendar pa lahko delamo še naprej tako, da bi uh, Eh, prišli do ustreznih ukrepov, s katerimi bomo zaščitili evroobmočje in Evropsko unijo. Še dodatno vprašanje, ja prosim. Barozo. Gospod Barozo, čist kratko vprašanje. Ali obstajajo še drugi inštrumenti, ki so v razpravi? Zato, ker imam občutek, da nisem dobro obveščen. Nekje na vsak način treba narediti in mislim, da se tu strinjamo, da inštrumenti, eh, ki so na voljo, jih je treba tudi uporabiti. Eh, Saj razpravljamo o več vprašanjih in o več možnih alternativnih instrumentih. Na zadnjem sestavku Evroskopine so razpravljali o različnih opcijah in različnih idejah in komisija je v stiku z vsemi eh, zainteresiranimi. Osebno sem se pogovarjal ne samo z državami članicami, ampak tudi s predsednikom Evropske centralne banke, z izvršnim direktorjem Mednarodnega denarskega sklada in z drugimi pomirnimi akterji na tem področju. Eh, ampak vseeno mislim, da ni pametno, tako kot se je že nekajkrat zgodilo v preteklosti, da dajemo zelo pomembne izjave, da najavljamo pometne stvari, ki jim pa nič konkretnega ne sledi. Mislim, da bi tokrat bilo treba narediti nekaj, kar je ravno obratno. In sicer takrat, ko bomo pripravljeni, moramo predstaviti realne za, eh, ključke in potem bo, bo lahko to Eh, tudi predstavili državam članicam in dobili odgovor čim prej. Nigel Farage. Barroso, the recent WikiLeaks story. Eh, Zadnja eh, zgodba za WikiLeaks. Wikileaksom je povzročila zelo mešane občutke glede tega, ali je transparentnost dobra ali ne. Ampak zelo so me zabavale omembe vas v tem Wikileaksu. Govorili so o vašem izletu v Rusijo in o dejstvu, da so vas ignorirali, da so vas izključili in govorili so o tem, da je parlament rekel, da ste samo glorificiran mednarodni javni uslužbenec. Gospod Barozo, če se spomnite, smo se o tem že pogovarjali in še enkrat naj vam povem, kar sem že veliko krat povedal, da vas ljudje niso neposredno izključili izvolili in zato nimate prave legitimnosti. Ali je potem res, da je dejstvo, da niste bili izvoljeni razlog, da si ne pridobite več spoštovanja na globalnem odru in zakaj vedno bolj ljudje v Evropi vas in celotno komisijo zaničujejo. No, ne, bom, eh, ne bi pričakoval, da ste vi našli isto uh, pot isti način razmišljanja kot Rusi, kajti to bi človek lahko razumel. Mene je izvolil ta parlament s eh, tajnim glasovanjem in mislim, da sistem zasluži spoštovanje tega parlamenta. In Evropska unija, 27. Eh, demokraciji, je eh, tista, ki na tak način izvoli predsednika komisije. Vem, da vi niste za evropsko državo. In ker nismo enotna država, pač ne moremo govoriti o neposredni eh, izvolitvi predsednika eh, Unije. Imamo predsednika komisije, predsednika sveta, eh, torej lahko vam je predsednik komisije všeč ali ne, meni je bolj všeč kot vas, ampak mene je ta parlament Eh, izvolil in eh, imamo tudi predsednika sveta, ki so ga imenovali šefi vlad in držav. In to je ta demokracija, ki jo imamo, ki odraža raznolikost Evropske unije. In če drugi ne spoštujejo naših institucij, bi upal vsaj, da bi Evropski parlament spoštoval eh, to institucijo, ki imamo. Dodatno vprašanje. Ja, gospod Baroz, to mi je bilo izredno všeč, da lahko ostanete in se bahate s tem, da ste bili izvoljeni s tajnim glasovanjem in da ste tako dobili legitimnost. To je najbolj bizarni koncept, kar sem ga slišal v celem svojem življenju. Dejstvo je, da je komisija tista, ki ima edina pravico predlagati takšno zakonodajo, ki škodi evropskim gospodarstvom na ta način, kot se to zdaj dogaja. V drugih okoliščinah bi pa morali ljudje eh, v Evropi morali imeti referendum, da bi lahko odločili o teh vprašanjih. Ali mislite, gospod predsednik? Colleagues, uh, colleagues, please, please, colleagues. Well, we would like to, well, I am sorry. Se opravičujem, gospod predsednik Šulc. Like želeli bi nadaljevati, želeli bi nadaljevati s postopkom. Kolegice in kolegi, to je parlament. Gospod predsednik Barozo, volitve v parlamentu so bile odprte volitve, ampak kot veste, veliko ljudi meni, da je, so volitve najbolj svobodne takrat, ko lahko vsak voli po svoje tajno. In, eh, tudi, in zato v totalitarnih sistemih tajna glasovanja niso do, eh, dovoljena ravno zaradi pritiska na svobode. Kar pa zadeva referendum? Vemo, da je. Repre, eh, Velika Britanija tista, ki je največ naredila za reprezentativno demokracijo. Referendum je čisto legitimen način, kako se demokratično odloča. Vloga parlamenta, Evropskega parlamenta je izjemno pomembna za demokracijo in osebno sem prepričal, da so komentarji proti predstavnikom demokracije komentarji, ki ne odražajo prave demokratične misli. Hvala. Najlepše hvala, gospod Andrew Brons, neodvisen poslanec. Najlepše hvala. Kitajska trguje z Evropsko unijo in z tega mi veliko koristi, eh, medtem ko imamo eh, presežek na evropski strani veliko premajhan, da bi iz tega imeli velike koristi. Po drugi strani pa Eh, si ne moremo eh, privoščiti velikega izvoza na Kitajsko in uvozne cene so bistveno nižje kot tiste v Evropi. Kitajska eh, podjetja pa uporabljajo naše dosežke na področju raziskave in razvoja. Kitajci si nabirajo rezerve in imajo ogromne resurse. Evropska unija pa postala, postaja dobrovoljna žrtev, pri tem se uničuje naše gospodarstvo. Evropske države morajo posamično ali pa skupno zaščititi svojo industrijo. Zakaj eh, komisija dovoljuje nelojalno eh, konkurenco z strani Kitajske? Naj vam povem, da bi bili veliko bolj eh, učinkoviti, če bi delovali skupaj kot posamično. Posamezne države članice enostavno nimajo dovolj specifične teže, da bi zahtevale kakršnekoli ukrepe proti Kitajski. Vendar pa skupaj se Evropska unija lahko eh, postavi po robu Kitajski, to tudi počnemo, po drugi strani pa se zauzemajo tudi za pošteno trgovino. Eh, glede dumpinga smo naprimer uvedli nekatere ukrepe proti dumpinške, ko gre za Kitajsko. In nekatere države članice so temu nasprotovali, kljub temu pa smo to izvedli. Vsakič, ko se srečamo z kitajskim vodstvom, razpravljamo o intelektualnih eh, pravicah in eh, lastnini za to, da lahko nadaljujemo z odprto trgovino. To je dejansko naš eh, stališče, trdno stališče, ki, ki, s katerim branimo svoje interese in to smo tudi jasno podarili. Najlepše hvala. Dodatno vprašanje, izvolite. Gospod Barozo, rekli ste, da verjamete v pošteno trgovino, vendar poštena trgovina ni tisto, kar nam ponujejo. Eh, gre za trgovino, kjer se favorizira Kitajska. Ali bo eh, komisija uspela eh, zmanjšati subvencije kitajske strani in omogočiti apreciacijo kitajske valute? Trenutno imamo ogromna nesorazmerja v trgovini in ali bi bilo, ali bi bilo smiselno v celoti prepovedati vs uvoz iz Kitajske. Eh, ja, komisija bi lahko naredila marsikaj z popolno podporo držav članic. Zauzemamo se za recipročnost, to pomeni, da želimo ohraniti odprtost trg, verjamem, trgov, verjamemo, da je to v interesu Evropske unije. Evropska unija je največji izvoznik na svetu, večji od Kitajske in verjamemo, da naši partnerji morajo spoštovati nekatera osnovna načela. Eh, Evropska eh, unija je bila med eh, vodilnimi v zadnjem sestanku G20, kjer smo se pogovarjali o velikih nesorazmerjih v svetovni trgovini. Najlepše hvala. Drugo, drugi del vprašanj. Postopek Catch the Eye, pritegnite pozornost, tema pa je Wikileaks in uh, kibernetska varnost. Gospod Carlos Corillo, izvolite eno minuto. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Gospod eh, predsednik eh, komisije, ničesar vas ne bom vprašal glede severnoameriške diplomacije ali glede šibkih in močnih točk internetnih mreži in razlogov za to, kaj se je zgodilo z gospodom Assangeom. Torej, hotel bi vas le vprašati, da se vrnemo na informacije iz leta 2007 ki so se razkrile o uh, preletih uh, cije nad državami Evropske unije. Kakšen je vaš pristop? Tukaj smo poskušali osvetliti zadevo in upam, da ne boste nadaljevali z zatemnjevanjem, ki ga izvaja svet. Kakšen je eh, vaše mnenje glede tega? vesel sem, da imamo transparentnost, da ta Evropski parlament deluje transparentno in da bo tako deloval tudi v prihodnje. Glede tega ni bilo nikoli uh, nobenega vprašanja. Uh, pomembno je, po mojem mnenju, da odnosi med komisijo in Evropskim parlamentom uh, spoštujejo najviše standarde transparentnosti in legalnosti. Najlepše hvala, Edith Herzog. Uh, Rada bi zastavila isto vprašanje. Evropejci so danes digitalno odvisni in to tudi želijo biti, ampak eh, kriteriji za varnost na internetu so prioriteta, po mojem mnenju, to mora biti tudi prioriteta za komisijo. To je v interesu uh, eh, 500 milijonov državljanov Evropske unije. Kako uh, uravnotežiti eh, privatnost in eh, varnost. Nekatere eh, stvari sodijo v kompetentnost držav članic, vendar pa je treba na tem področju omeniti nekatere nedavne izboljšave. Imamo eh, zakonodajo o dostopnosti do dokumentov, glede tega smo podali eh, nekaj predlogov, podala jih je komisarka Malstromova in o tem se sedaj razpravlja v Evropskem parlamentu. Ravno tako smo pripravili nekatere predloge na področju kibernetske varnosti. Tako kot ste rekli, gospa poslanka, smo vedno bolj digitalno odvisni in v tem digitalnem prostoru je pomembno, da imamo svobodo. svobodo vlado na odgovoren način, kjer se bodo zaščitile pomembne pravice, kot je pravica do zasebnosti. Torej, eh, digitalna zaščita je ravno tako vprašanje temeljnih pravic. Zaradi tega komisija želi podati smiselne predloge, ki so uravnoteženi med varnostjo, o kateri se ne moremo pogajati, in um, odgovorno uporabo interneta. Najlepše hvala. Mr. Graham Watson. Eh, gospod Graham Watson.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 hotel pa bi ga vprašati še nekaj glede njegovih mnen, ki jih Wikileaks še ni razkril, glede evro obveznic in financiranja vlad. Zaskrbljen sem glede nekaterih uh, videnj v tej smeri. Ali se ne strinjate, da je zmožnost najemanja posojil, ki je. Uh, prisotna in glede, da nam gospod Oettinger pravi, da gre za tisoč eh, milijonov eh, evrov za deset let za infrastrukturo na področju energetike in ker je to izredno ambiciozno za Evropsko investicijsko banko, da bi to prevzela, ali se ne strinjate z predlogi, da bi izdali evro obvoznice, obveznice za financiranje investicij v infrastrukturo, namesto da bi um, financirali porabo na državni vladi. Eh, gospod Watson, eh, to res še ni na Wikileaku, ampak stišali ste že moje stališče. Sam sem v svoji izjavi v parlamentu rekel, da bomo pripravili eh, posebne projektne euroobveznice obveznice ravno za eh, infrastrukturo. Torej ne, da bi samo eh, pokrivali presežno eh, Eh, zadolženost držav članic, ampak tudi infrastrukturo. In to je dejansko že na dnevnem redu in v okviru predlogov za finančno perspektivo bomo junija podali eh, tudi take predloge. Mislim, da je to eden od načinov, kako se lahko soočimo z trenutno problematiko. Imamo zelo eh, pomembne proračunske omejitve na nacionalni ravni, po drugi strani pa potrebujemo res finance za prave evropske projekte. Hvala hvala, gospod Svangi Gold. Okay. Uh, Mr. Uh, uh, gospod Romever, da, izvolite. A mí lo que me preocupa es el fondo. Tengo la impresión de que estamos. Gospod predsednik, kar Mene tu skrbi, to je pravzaprav vsebina. Jaz mislim, veliko vprašanje. Tu gre za vsebine, kot se vedno znova kaže. Leta dolgo so vsi vse to zanikali, da obstajajo e, nezakonite praktike. Zdaj pa je dokazano, da to obstaja in da se je to dogajalo. Jaz mislim, da tu pomag ne pomaga nič, kar koli poveste. Zdaj bi morali slišati neko izjavo od vas v vsebini. In pa še eno drugo vprašanje. E, proti Giulio Assangeu se zdaj vodi postopek. Jaz mislim, da je to zle nepravično tisto, kar se mu zdaj dogaja. In zato mislim, da bi morali zdaj e, slišati tudi resnico. In vsi v tem parlamentu čakajo, da bojo od vas to slišali, bodi si zdaj ali pa v katerem koli odboru, ki ga bomo morali vzpostaviti, da bi e, se slišala resnica. Torej, vse te razlike različne informacije, vse to se je nanašalo na države članice. Zato mislim, da bi eh, morale države članice to narediti. In države članice morajo čim bolj razjasniti določene operacije, eh, kateri, za katere se jih obdolžili. Gospod Kveljo eh, bo verjetno verjetno naredil vse, da bo zagotovil ustrezne informacije za evropejce. Kar pa zadeva gospoda Assangea, ne morem povedati ničesar. Obtožitve glede njega na, uh, kazn, za kazniva dejanja na sodišču uh, pač temelijo na evropskem zapornem nalogu in uh, gre za švedsko demokracijo. Torej, komisija tukaj ne more ničesar povedati, ničesar izjaviti. Mm. Prav gotovo imamo pa seveda predpostavko o nedožnosti, dokler se ne dokaže drugače. Gospod Papa Nikolao. Gospod predsednik, na internetu vlada prava vojna. Do pred nekaj dnevi smo bili priča napadom hekerjev proti določenim podjetjem, ki so. Eh, bila onemogočena, da bi zagotavljala uh, svoje storitve, kot so Mastercard, Visa, PayPal in tako dalje. Vsi te so bili žrtov elektronskih napadov in na tisoče uporabnikov enostavno ni uh, moglo do. Uh, priti do dostopa. Uh, spletne strani so se sesuvale in to so težave za evropejce v vsakdanjem življenju. Zato me zanima, ali v Evropski uniji imamo dovolj uh, eh, obramnih mehanizmov proti to vrstnim uh, eh, kibernetskim napadom. Hvala. Po mojem mnenju zato nismo dovolj pripravljeni in zaradi tega je komisija pred nedavnim povdala nekaj predlogov za boj proti tovrstnim kibernetskim napadom. To je bila pobuda uh, komisarke Melstromove in sedaj zaobjema vse vrste kibernetskih napadov. Glede pa teh, ki ste jih vi obmenili, naj omenim, da je eh, State Department iz ZDA eh, zanikal kakršne koli neposredna navodila eh, PayPalju, Vizi in podobno. Torej, komisija je proti kakršnim koli kibernetskim napadom, ne glede na to, kdo jih izvaja in zakaj. Madam. Hvala lepa, gospa Ana Gomes. Senhor Presidente, a publicação da correspondência diplomática. Gospod predsednik, objava ameriških diplomatskih eh, depeš v mednarodnih medijih je bila mogoča samo zato, ker v State Departmentu in v Ministrstvu za eh, obrambo ZDA obstajajo pomakljivosti, kar zadeva eh, varnost takih dokumentov. In to je seveda vplivalo na čezatlantske eh, odnose. Eh, govorimo tudi o. Eh, izmenjavi doko, dokumentov na tem področju in sedaj me zanima, ali na evropski strani kaj delamo, da bomo bolj zaščitili eh, takšne dokumente pred temi napadi. Odgovor. To, kar se je zgodilo v ZDA bi se lahko zgodilo kjerkoli, ne glede na to, kakšen varnostni sistem imajo. Noben od varnostnih sistemov ni čisto imun za takšne eh, napade in vedno obstaja možnost, da bo kdo kršil zakon. Res je, da je v ameriškem sistemu tako, da imajo eh, stotine ljudi eh, dostop do. Eh, tajnih informacij, ampak Res je, da noben sistem ne more biti 100-odstotno varen, 100-odstotno imunni, zato moramo s partnerji sodelovati, zato da bomo varnost povečali, istočasno pa moramo spoštovati temeljne pravice. Zelo, zelo pomembno je, da tu ustvarimo ustrezno ravnotežje med temi eh, zadevami. Zelo pomembno je, da izmenjujemo visoko občutljive informacije in seveda moramo to delati v skladu z načelo eh, enake obravnave. Sonja Alfano. Gospod eh, predsednik, kot eh, kažejo izjave mnogih držav članic, se je pri eh, preganjanju Assangea v se uporabljali mnoge tehnike, eh, tako kot je rekla gospa Clinton, eh, ameriške ambasade v Rimu in Moskvi so eh, bile zelo nezadovoljne, nezadovoljne z informacijami o Putinu in Berlusconiju. Gre za resne napade proti možu in njegovi organizaciji, kateri edina napaka je, da so razkrili določene informacije, ki niso pogodu drugim. In zaradi tega se moramo boriti za pravično sojenje eh, temu človeku. In sprašujem vas, kako boste eh, nadzorovali ta potek sojenja, eh, tako da se ne bo še v prihodnje uporabljal internet eh, z, v boju proti demokraciji. Kot sem rekel prej, ne morem komentirati konkretnih primerov. Kaj ti tukaj ali gre za obtožbe, za eh, kazenske, kazenske obtožbe? In eh, švedski sistem je bil prvi, ki eh, je vložil obtožnico, sedaj eh, je Združeno kraljestvo vložilo tudi obtožnico tudi v ZDA. To so samostojni, neodvisni sodni sistemi in Eh, o njih ne smem komentirati. Kaj, treba pa je spoštovati tudi domnevo nedožnosti in pravice povezane z njo. Kar pa zadeva vaše komentarje v zvezi z Wikileaksom in v zvezi z varnostjo, nimam pravice, da komentiram. Eh, govori se o komentarjih, ki so jih dali diplomati ZDA. To je bila njihova odgovornost. Jaz ne morem komentirati tega. Lahko vam povem, kakšno je naše stališče, evropsko stališče, ne pa stališče ZDA. Naše stališče je pa jasno v zvezi s tem, kar so nas vprašali. Sedaj nam ni treba eh, komentirati specifičnih eh, odtekanj informacij. Gospod Takes Hadži Đorđu.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 Eh, gre za eh, pravico govora, zdaj pa enkrat tega ni več. Eh, na vsak način je to eno od naših osnovnih načel in mi bi morali to zadevo zdaj izkoristiti, da bi dejansko se zauzeli za svobodo govora. Torej tu ne smemo reči, da Eh, se na ta način omejuje eh, svoboda govora, tako kot naprimer se je to na Kubi. Mi moramo se tu odzvati in jaz mislim, da morate vi kot komisija to vzeti v roke in eh, odgovoriti na čist konkretna vprašanja. Torej, kaj vi delate tako, da imajo državljani dostop do te eh, spletne strani? Prvo, Temeljno vprašanje svoboda govora v vseh oblikah ni le temeljna človekova pravica, ampak v skladu z demokratičnimi družbami je to neodtojljiva pravica, o kateri se ne sme pogajati. Istočasno pa je jasno, da obstajajo informacije ali zasebne, komercialne ali pravne, ki so po svoji naravi občutljive in ne morejo biti dostopne javnosti. Varovanje podatkov je tudi z, eh, povezano z človekovimi pravicami. Vse naše države članice imajo pravile za varstvo podatkov in to zaradi javne varnosti oziroma javnega interesa. In to je naše stališče, kar zadeva svobodo govora oziroma svobodo izražanja in pa varstvo podatkov. Kar pa zadeta, eh, zadeva to, ta eh, konkretni primer, to osebo, jaz nisem sodišče in komisija ne sme dajati imeti e, eh, komentarjev o obtožbah proti posameznikom, kajti komisija ni sodišče in ne more imeti nobenih eh, domnev o tem, ali je kdo kriv ali ne. Hvala lepa, gospod Tune Keller. Gospod predsednik. Novi koncept NATO pa zahteva, da se bolje usklajujejo nacionalne uh, Eh, zmogljivosti za obrambo pred eh, kibernetskimi napadi, tako da zaščitimo volje določene informacije. Kako vi vidite, gospod predsednik, Evro, eh, evropsko vlogo tukaj? Kako lahko Evropska komisija pomaga pri usklajevanju zmogljivosti na tem področju? Ali bo gospa Ashton mogoče sodelovala v razpravi o teh vprašanjih? Eh, ki spadajo v področje varnostne in obramne politike in ali je potrebno več skupnih raziskav na ravni EU, tako da bomo lahko oblikovali celovit eh, odgovor na evropski ravni tem izzivom na ravni interneta. To ni pristojnost komisije, To je pristojnost gospe Aštonove kot visoke predstavnice in ona razvije takšne ukrepe z našimi glavnimi partnerji. In lahko vam povem, da na zadnjem vrhu s predsednikom Obamo smo se ravno pogovarjali o tem, da uh, vključimo v naš program tudi sodelovanje na področju kibernetske varnosti. In to ni povezano samo z NATO, ampak tudi z našimi bilateralnimi odnosi z ZDA in na tem delamo, kajti predpostavljamo, da obstajajo resne grožnje eh, kibernetske varnosti in vaša država je že bila eh, cilj kibernetskega napada in to so stvari, s katerimi se moramo ukvarjati tudi na evropski ravni. Ampak to je zadeva, pri kateri imajo tudi države članice predvsej odgovornosti, medtem ko visoka predstavnica razvija eh, vlaga napore, da bi imeli usklajen pristop do vsega tega. Hvala lepa, gospod Derek Vogan. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko se je govorilo o tem vprašanju, o tem konkretnem vprašanju po celi Evropi. In ena od stvari, ki ljudi skrbi, je ravno to, kaj bo to pomenilo za prihodnost kibernetske varnosti po celi EU. Menim, menim, da veliko ljudi ne skrbi ravno to, kdo je vključen v to, ampak jih skrbi razsežnost tega problema. Zato je pomembno, da razvije Evropska unija politiko o tem in bi pozval komisijo, da vključi v te razprave čim več partnerjev, ne samo na ravni držav članic, ampak tudi na ravni vlad po celi EU. Kajti kibernetska varnost je izjemno pomembna za regionalne in lokalne vlade. V celoti se strinjam s tem, kar ste rekli. Točno tako razmišljamo tudi mi. Še pred eh, kr, eh, nedavnim smo bili priča napadom v Estoniji in Litvi leta 2007-2008 je prišlo do internetskih napadov. Tisoč eh, eh, takih napadov pa se dogaja vsak dan proti eh, evropskim institucijam in pa javnim organom. In komisija se želi odzvati tako, da bo 30, da je 30. septembra predlagala direktivo v zvezi z bojem proti napadom eh, na internetne sisteme. In cilj te direktive je boriti se proti širokim eh, obsežnim napadom, ki izhajajo iz oziroma ciljajo EU. Eh, e in zato je to dokaz, da smo pozorni na to vprašanje, na to težavo in zato tudi eh, Eh, kaznujemo oziroma predvidevamo kazni za uporabo določenih urodij eh, in pa predvidevamo tudi sankcije. In eh, tudi države članice se morajo odzvati na zahteve javnega in zasebnega sektorja. V osmih urah je potrebno odzvati. Potem pa morajo države članice po tej direktivi tudi zbirati ustrezne podatke, vključno z pregoni in pa kaznjivi dejanji. Hvala. Hvala lepa za odgovore glede gospoda Assanža in njegovega pripora. Eh, to me nekako spominja na Poncija in Pilata tri vprašanja. Ali imamo nek fumus persecutionis kajti obdolžitve so zelo šipke. ZDA pritiskajo za izročitev eno od držav članic, pa še vedno ne povejo na kakšnih pravnih osnovah to zahtevajo. Zapirajo se pravni računi v bankah in eh, zato, da se ne morejo eh, dajati finančne podpore. V Evropski uniji pa se po statistikah vsi zauzemamo za varnost, za svobodo, za svobodni internet in ne glede na pomisleke, ki ste jih izrazili in s katerimi se ne strinjam v celoti, želimo zvedeti od vas, gospod predsednik Barozo, kakšne so mejitve in kakšna je dejanska možnost zaščite. Um, pravice do izražanja ali pa se eh, bomo znašli v virtualnem Guatanamu in resni cenzuri. To je treba eh, zastaviti kot vprašanje in tudi postaviti vprašanje, zakaj je ta človek v zaporu, kajti vemo, kaj se dogaja v, eh, za mafiozi v Italiji. Najlepše hvala, ne morem vam dati nobene informacije o legalnih oziroma pravnih vidikih te zadeve. Sam sem sam nisem sodišče, kot sem rekel, in glede tega ne morem odločati. Ampak gospod Assange so britanske oblasti prijele na osnovi evropskega zapornega naloga in e, ga izročili švedskemu sistemu preko Interpola in e, švedskega sistema in šengenskega sistema. To je bila pravna podlaga. V e, v skladu z 28. členom eh, eh, mora je mora ljudi eh, zapripreti na osnovi tega naloga ne bomo izročali brez ustrezne kompetence. To pa pomeni, da glede tega, da je gospod Assange bi prijet v Združenem kraljestvu, se morajo britanske oblasti odločiti, ali ga bodo izročile v Švedsko ali ne in to zadeva tudi njegovo izročitev tretje državi. Glede drugih pravnih vidikov pa ne morem eh, povedati nič, ali, je, ali gre za kakršno. Eh, odgovornost oziroma krivda ali ne. Gospa Letford, gospod Barozo, rekli ste danes popovdne tudi eh, marsikaj o tem, kako, združen, kako EU in uh, države članice spoštujejo pravno državo, vendar eh, v poročilu v tem parlamentu eh, smo eh, bili priča mnogim pri merom, kjer je v Evropski uniji prišlo do mučenja in izginotja. Zato moram reči, da naše mnenje je, da svet in komisija nista spoštovala šesti člen pogodbe in zaradi tega ju pozivamo, da v skladu z sedmim členom delujeta, kar pa pomeni sankcije za kršitve človekovih pravic. To pa ni prineslo nobenih rezultat. To pomeni, da lahko Evropsko unijo obtožimo hinavščine. Kaj boste naredili, da boste bolj odgovorni in da boste bolj. Uh, skrbeli za zaščito človekovih pravic in jih ne kršili v imenu boja proti terorizmu. Eh, člove, eh, komisija je vedno spoštovala človekove pravice in zavračam vsakršno kritiko na to temo, da Evropska komisija namreč eh, je bila vključena v kakršne koli kršitve človekovih pravic. To ni res. Evropska komisija je tukaj popolnoma nedolžna in pripravljeni smo sodelovati z Evropskim parlamentom popolnoma odprto na tem področju. Obstajajo pa določene zadeve, ki pa so odgovornost držav članic samih in oni morajo upravljati svojo odgovornost. Države članice eh, tukaj ne morejo biti nadomeščene za strani komisije. Vsi imamo pravice in odgovornosti. Komisija je sodelovala eh, z parlamentom kolikor je parlament zahteval na popolnoma transparenten način v zadevah, ki ste jih ravno kar omenili. Gospod Franz Obermajer. Hvala, gospod predsedujoči. Strani Wikilux eh, so bile sproščene tajne informacije in to je vedno zelo neprijetno za vse upletene. Eh, ugotavljamo, da zaenkrat še ni bil veden kakšen kazensko-pravni postopek, ampak trenutno <clears throat> eh, nam grozi kibernetska vojna, prihaja do napadov na strežnike Wikileaksa, prihlo je do napadov eh, na strežnike vize in Mastercarda. Zato vprašanje, ali bo komisija ukrepala, našteli ste že dejavnosti komisarke Malmstrumove, ali obstaja kakšna čar, časovnica, kakšni konkretni načrti in prosim za konkreten odgovor. Uh, ali komisija konkretno načrtuje ukrepe proti Wikileaks? Uh, in ali namerava v zvezi s tem se pogovarjati z IDA o občutljivi temi varovanja podatkov. Hvala, Baruzo. Ne načrtujemo nobenih ukrepov proti Wikileaksu. Drugič, kar zadeva direktivo, o tem bo razpravljal tudi Evropski parlament. Na mizi so predlogi za to, da bi okrepili kibernetsko varnost mislim, da je bolje, če vam zagotovim predstavitev na strokovni ravni, zato da bi dobili podrobne tehnične podatke. Moje storitve, moje službe so vam vedno na voljo, če želite podrobnosti o tem, kako mi gledamo na to pomembno vprašanje. V bistvu pa to ni vprašanje za komisijo, to je nekaj, kar se je zgodilo v Združenih državah in to ima vpliv na celotno mednarodno skupnost. Sploh ne podcenjujem pomena tega dogodka, ampak jaz ne moramo biti, kakšne so nose, naše pristojnosti tukaj. Še enkrat pa vam ponujam, vsem poslancem Evropskega parlamenta, če želite, lahko organiziramo predstavitev na strokovni ravni. Hvala. Hvala, Petro Luhan. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Barozo, postaviti vam želim vprašanje o tem, kar se je zgodilo v preteklosti. Hekeri so napadli Vizo in Mastercard. Želeli so sabotirati gospodarske dejavnosti in povzročiti izgube. Ti napadi povzročajo težave. Zaupni podatki strank so prav tako ogroženi. Kaj se je zgodilo s temi podatki? So ti podatki ogroženi ali ne? ali obstaja možnost, da usporedno s temi napadi hekerji napadejo zato, da bi imeli finančno korist. Zanima me, ali so bili izgubljeni finančni in osebni podatki. Kdo sodeluje pri tem? Če imate razmere pod nadzorom, to me zanima. Prav tako želim vedeti, ali so ameriške in mednarodne oblasti prav tako udeležene pri tem. Nobenih neposrednih podatkov nimam o tem, kakšni podatki so bili izgubljeni, prav tako nimam podatkov o tem, kakšne vrste osebni in finančni podatki so bili izgubljeni. Teh podatkov nimam, kajti nima nobene veze s tem primerom. Ta primer je seveda postavil zelo pomembna vprašanja na področju varnosti. To drži. V zvezi z nekaterimi problemi lahko povem, da smo se z njimi ukvarjali že v preteklosti. Opozorim vas lahko na nekatere pobude komisije, tudi na druge strani Atlantika so zaskrbljeni. Zato mislim, da bi morali sodelovati. Zato, da okrepimo kibernetsko varnost. Vedno moramo spoštovati temeljne svoboščine, kajti svoboda izražanja je v Evropski uniji sveta. Obenem pa moramo biti jasni. Zaščita podatkov in pravica do zasebnosti je prav tako zelo pomembna, zato moramo najti ustrezno ravnotežje. Včasih moramo uravnovesiti ta dva zelo pomembna načela. Hvala. Hvala. 21 kolegov je bilo na seznamu, samo 14 vas je lahko spregovorilo, zelo mi je žal govorili ste natančno v vrstnem redu, ki je podan na seznamu. Sedaj je konec časa za vprašanja predsedniku komisije. Hvala lepa, gospod Barozo, hvala vsem kolegicam in kolegom za zelo zanimivo razpravo.